I think we can start. Mislim, da lahko začnemo. Guten Morgen, liebe Kolleginnen. Dobro jutro, drage kolegice in kolegi, spoštovane dame in gospodje. To je naša zadnja seja v tem tednu. Včeraj smo imeli sejo koordinatorjev, pred seboj imate eh, sklepe in če do 12.30 ne bo pripomp, veljajo ti sklepi za sprejete. Sedaj pa prehajamo k glasovanju. Najprej test. Glasujemo. Konec glasovanja. Vse je v redu. Nobena skupina nima preveč poslancev, ki bi glasovali. Sedaj pa bomo glasovali uh, o uh, poročilu uh, Ža, Marijana Žana Marineska. Uh, Predlog smo imeli 245, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromisni predlog 1. Kdo je za? Proti? vzdržani sprejeto. Potem pa prehajamo k prvemu členu predlogu spremembe 347 za proti vzdržani zavrnjeno. 350 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 2. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 18 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržanje sprejeto. Predlog premembe 20 za, proti, vzdržanje sprejeto. 356 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 358 za, proti, vzdržanje sprejeto. Proti. Zdržani. Sprejeta. 357 za. Proti. Vzdržani. To bomo preverili. 357. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 18 proti 23 oziroma 19 za in 23 proti. Zavrnjeno. 359 za, proti, vzdržani, sprejeto. 363 z ustnim predlogom spremembe. Ali kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu spremembe? Ne. Glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto. 367 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. 368 za, proti, vzdržani sprejeto. 368 želite preveriti, glasujemo elektronsko. Tristo oseminšestdeset, konec glasovanja. ELS ima en eh, glas preveč kot običajno. Vedno ista pesem. Tako, konec glasovanja 20 za 20 proti. Gospod Liberacki pa je za, torej 21 proti 20 sprejeto. Tako. Sedaj pa predlog sprejme 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržanje sprejeto. 387 za, proti, vzdržanje sprejeto. 34 za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržanje sprejeto. 391 za, proti, vzdržanje sprejeto. Vzdržanje je sprejeto. 392 za, proti, vzdržanje je sprejeto. 393 za, proti, ne, ta dva sta identična, se upravičujem, pravi predsednik. Predlog spremembe 35 za, proti, vzdržanje je sprejeto. 36 za, proti, vzdržanje je sprejeto proti vzdržani sprejeto. 37 za, proti vzdržani sprejeto. 38 za, proti vzdržani sprejeto. 394 za, proti vzdržani sprejeto. 395 za, proti vzdržani zavrnjeno. 39 za, proti vzdržani sprejeto. 40 za, proti, vzdržanje sprejeto. 41 za, proti, vzdržanje sprejeto. 42 za, proti, vzdržanje sprejeto. 43 za, proti, vzdržanje sprejeto. 44 za, proti, vzdržanje sprejeto. 45 za, proti, vzdržanje sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 396 z ustnim predlogom spremembe, ali temu kdo nasprotuje, ne, potem za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 je bil umaknen, 398 za, proti, vzdržani, sprejeto. 399 za, proti, vzdržani, sprejeto. 400 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. 402. 402 za, proti, vzdržani, sprejeto. 406 za, proti, vzdržani, sprejeto. Identični so, ne? 402 ki so brezpredmetni. 411 za, ne, se upravičujem, 403 in 4 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 411 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 412 za, proti, vzdržani, sprejeto. 414 za, proti, vzdržani, sprejeto. 415 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 416 in 17 za, proti, vzdržani, za sprejeto. 56. In sicer prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. 57 za, proti, vzdržani sprejeto, 419 za, proti, vzdržani sprejeto, 421 za, proti, vzdržani sprejeto, 423 za, proti, vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. 424, 425 za, proti vzdržani zavrnjeno. 426 za, proti vzdržani bomo preverili. 426. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. ELS ima enega člana preveč. Štiristo šestindvajset, konec glasovanja. Šestnaest, sedemnaest za, petindvajset proti, zavrnjeno. Štiristo sedemindvajset za, proti, zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. 428 za, proti vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 24 za, 16 proti sprejeto. Kompromisni predlik 8 za, proti vzdržani sprejeto. 430 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 431 z ustnim predlogom spremembe. Ali ima kdo kakšno pripombo? Ne, potem za, proti, vzdržani, sprejeto. 434 za, proti, vzdržani, to bomo preverili. 434 elektronsko glasovanje glasujemo. konec glasovanja. 15 plus 1, 16 za, 26 proti zavrnjena. Kompromisni predlog 9. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 440 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 441 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 442 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 443 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani, to bomo preverili. 60 elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 27, 28 proti 13 sprejeto. Prosim, da dvigujete roke, sicer eh, ne morem razbrati rezultata. In Mikele tam zgoraj v kotu, prosim, pojdi ven. Sedaj pa 465. To je v vašem interesu. 465 za, proti, vzdržani, sprejeto. 466 za, proti, vzdržanje je sprejeto. 467 za, proti, vzdržanje je zavrnjeno. 61 za, proti, vzdržanje je sprejeto. 468 ne, 62 za, proti, vzdržanje je sprejeto. 470 za, proti, vzdržanje je zavrnjeno. 471 za, proti vzdržani sprejeto, 472 za, proti vzdržani sprejeto, 473 za, proti vzdržani. To bomo preverili. 473 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 20 za, 22 proti. Zavrnjeno. 474 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 475 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 476 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 477 za, proti, vzdržani, sprejeto. 478 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 479 in 80 sta identična za, proti, vzdržani, sprejeta. 483 za, proti, vzdržani, sprejeta. 482, ne, 484 za, proti, vzdržani, sprejeta. 486 za, proti, vzdržani, sprejeta vzdržani zavrnjeno. 487 za, proti, vzdržani sprejeto. 489 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 490 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 491 za, proti, vzdržani zavrnjeno proti. Ne morem razbrati rezultata. Glasujemo elektronsko. 491. Konec glasovanja. 25 za, 14 proti. Ni vzdržanih glasov sprejeto. 492, samo trenutek. 494 za proti, vzdržani, sprejeto. Štiristo šestindevetdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 496 želite preveriti, glasujemo elektronsko. EPP ima spet enega poslanca preveč. Gospod Pipar je ravno kar prišel v dvorano. Zdaj je v redu. Konec glasovanja. 25 za 15 proti sprejeto. sedaj pa 497, ne, ne, 500 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 503 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 504 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 505 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržanju. Bomo preverili. 505 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 17 za, 25 proti, zavrnjeno. 506 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 507 za, proti, zavrnjeno. Vzdržanje zavrnjeno. 508 za. Prosim, želite preveriti? Rezultat je bil jasen. Ampak dobro, 507. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. ELS ima spet enega člana preveč. še zmeraj nekdo naj umakne svojo kartico. Tako, konec glasovanja. 5 za 35 proti. Mislim, da ni bilo te potrebno tega preverjati. 508 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 509 za, proti, vzdržani, sprejeto. 510 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 511 in 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 514 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 515, želite preveriti 514 elektronsko glasovanje, glasujemo. 515. Konec glasovanja. 32 za 8 proti. Ne gre za to, da tega nisem pravilno razbral, ampak niste dvignili rok. Prosim vas, da, sedaj, uh, eno uro, da se sedaj eno uro tudi malo telesno razgibavamo, to je dobro za zdravje. 516 za proti vzdržani sprejeto. 517 za proti, vzdržanje zavrnjeno. 518 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 519 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. E, rezultat je jasen. 520 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 521 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Sprejeto. 522 za, proti, vzdržanje zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. 524 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 523 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 525 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 526, 28, 29, 30, to so identični, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 527 za, proti vzdržani sprejeto. 531 za, proti vzdržani zavrnjeno. 534 za, proti vzdržani sprejeto. 535 za, proti, vzdržani sprejeta. Kompromisni predlog 14 za, proti, vzdržani sprejeta. Dafür. 69 za, proti, vzdržani sprejeta. 544 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 70 za, proti, vzdržanje sprejeto. 547, 548, 549 in 550 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 551 za, proti vzdržanje zavrnjeno. 556, 557, 58 in 59 za, proti vzdržanje zavrnjeno. 560, 61, 62, 63 za, proti vzdržanje zavrnjeno. 565 za, proti vzdržanje zavrnjeno. 566 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 568 za, proti, ne moram razbrati rezultata, torej elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 568. Konec glasovanja. 18 za 24 proti zavrnjena. Nihče, nihče se ni vzdržal. 569 za, proti, vzdržani, bomo preverili. 569 elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 18 za, 23 proti en vzdržan glas zavrnjeno. 567 za proti. Rezultata se ne da razbrati. Še enkrat, kdo je za? Zdaj boljše proti vzdržani sprejeto. 570 za. Vse upravičujem. 570 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 571. Za, proti, vzdržani, zavrnjena. 572 za, proti, vzdržani, sprejeto se mi zdi, ampak bomo preverili. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 572. Konec glasovanja. 16

582 ja, ja. wäre die nächste Ab 582 za, proti, vzdržani. Le sedem vas je dvignilo roke. 582 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje. konec glasovanja. 20 za, 22 proti, nihče se ni vzdržal, zavrnjeno. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 585 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 586 za, Ne, ta je brezpredmeten. 587 za, proti, vzdržani, sprejeto. 588, 89, 90, 91 in 92, to so identični, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, identični predlogi. Sprememb 78 za, proti, vzdržani, sprejeto. 593 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. 79 za, proti, vzdržani sprejeto. 595. Ja, za, proti, vzdržani zavrnjeno. 596 za, proti, vzdržani zavrnjeno.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 proti, zdržani zavrnjeno, 601 za, proti, zdržani zavrnjeno, 603 za, proti, zdržani zavrnjeno, 80 za, proti, zdržani sprejeto. 606 za, proti, zdržani sprejeto vzdržani sprejeto, 605 je brezpredmeten, 607 za, proti, vzdržani sprejeto, 609 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 608 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 611 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 610 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 612 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 614 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 613 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 616 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. 615 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 617 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 618 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 619 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 620 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 621 za, proti, zdržani, premalo vas je dvignilo roko. 621 še enkrat za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj je bil rezultat jasen. 622 za, proti, vzdržani, sprejeto. 627 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. Šesto triintrideset za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis šestnaest za, proti, vzdržani sprejeto. Šesto triinštirideset za, ne. Se upravičujem. Pregled, spregledal sem kompromis 17. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 643 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 18. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 19. Kdo je za? 759, kdo je za proti, vzdržani sprejet. Uh, 660, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 661, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 662, kdo je za, proti, Vzdržani zavrnjen. 663, kdo je za? Proti, vzdržani sprejet. Um, 84, kdo je za? Proti, vzdržani sprejet. 85, kdo je za? Proti, vzdržani sprejet. 664 za, proti, vzdržani sprejet. 665, kdo je za? proti vzdržani sprejet. Kompromis 20. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 669. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnen. 671. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnen. 670. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnen proti, vzdržani, zavrnjen. 672, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 21, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 476, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 95, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 97 za, proti, vzdržani, sprejet. 678, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 679, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 680, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani zavrnjen. 681. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 682. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 683. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, zavrnjen. 684, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 22, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Hier 706, no, no. Hier 711. 711 in 712 odreza proti zdržani zavrnjena. Kompromis 23, kdo je za, proti zdržani sprejet. 716, kdo je za, proti zdržani sprejet. 717, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 720, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 722, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 720. 726, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 24, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Uh, eh, 734, kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjen. 735, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 736, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 737, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 738, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 739, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 119, kdo je za? 119, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 25, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 752, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 753, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 754, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 755, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Oziroma sprejet. 756, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 139, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 757 in 758. Mnenje te dva sta brezpredmetne. 140, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. To bomo preverili. Glasujemo o 140. Konec glasovanja. 31 eh, za, 11 proti, sprejet. 141 eh, za, proti, vzdržani, sprejet. 142, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 143, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 144 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. 145 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 26, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 27, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 147, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 28, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 770. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 771. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kompromis 29. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 151. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 777, kdo je za, proti, vzdržani, sprejit. 155, kdo je za, proti, vzdržani, sprejit. 778, kdo je za, proti, vzdržani, sprejit. 759, kdo je za, proti, vzdržani, sprejit. 780 pojmensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 33 za, 8 proti, nišče se ni vzdržal, sprejet. 781, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 781. Glasujemo. Konec glasovanja. 17 za, 24 proti, zavrnjen. Osemnajst? No, sem se zmotil. Dobro. Sedemsto dvainosemdeset, kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjen. 783, to je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 784, to je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 786, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 787, Ne, ta je brez predmeten. Torej 788, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 789, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sto devetinšestdeset, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedemsto devetdeset, kdo je za, proti proti, vzdržani, sprejet. 791, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 792, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 794, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 795, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 795, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 30. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Um, 801. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 802. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 803 in 804. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeta. 807, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 808, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 172, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 174, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 809, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani sprejet. 175, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 810, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen. 176, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 177, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 811, kdo je za, proti, vzdržani sprejet proti, vzdržani, sprejet. 812, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 813, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 180, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 181, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 182, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 183 za, proti, zdržani, sprejet. 814 za, proti, zdržani, sprejet. 815. Želite, da preverimo 814? Glasujemo. Konec glasovanja. 30 za, 13 proti, eh, nihče se ni vzdržal, sprejet. 815, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 184, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 816, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 818, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 185, kdo je za, 185. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 819. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 820. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. 821. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. 822 in 23. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen proti vzdržani sprejeta. 824, kdo je za, proti vzdržani zavrnen. 825, kdo je za, proti vzdržani zavrnen. 187 in 826, kdo je za, proti vzdržani zavrnena. 828. Konec glasovanja. 20 za, 21 proti, eno zdržan glas, zavrnjena. Sto osemdeset in osemsto sedemindvajset. Kdo je za? Proti? Tudi to bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 za, 18 proti, eno zdržan glas, sprejeta. 828, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnen. 829, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 31. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 833. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 834. 834, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 835, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 836, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 837, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 838, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet proti vzdržani sprejet. Osem, še enkrat eh, glasujemo o 838. Glasujemo. Konec glasovanja. 23 za, 20 proti, noben vzdržan sprejet. 839. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnen. Kompromis 32. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Osemsto štiriinštirideset, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Osemsto petinštirideset, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Osemsto šestinštirideset, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani zavrnjen. Kompromis 33. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Kompromis 34. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Osemsto štiriinpetdeset, kdo je za? Proti. Vzdržani. To bomo ponovili nisem videl dovolj uh, rok, torej 854. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? 857. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 858. Kdo je za? Oziroma ta postane brezpredmeten. Kompromis 35. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 862. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Osemsto petinšestdeset, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Osemsto šestinšestdeset, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis šestintrideset, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Osemsto 867. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kompromis 37. Kdo je za? Aha, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 37 za, 5 proti, nihče se ne vzdržal, sprejeti. Kompromis 38. Kdo je za, proti, vzdržanje, sprejet. Uh, e, 896, kdo je za, proti, vzdržanje, zavrnjen. Kompromis 39, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejet. Osemsto osemindevetdeset, kdo je za? proti vzdržani sprejet. 899, kdo je za, proti vzdržani sprejet. 900, kdo, torej 900, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. Torej, 900 pa stane brezpredmeten, se upravičujem. Torej, nadaljujem. Aha, na to je bilo v redu. Še enkrat 900. Kdo je za? Proti, zdržani, zavrnen. 901. Kdo je za? Proti, zdržani, zavrnen.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 Zdržani zavrnjen. 208. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. 907. Kdo je za? Proti. Zdržani zavrnjen. 909. Kdo je za? Proti. Zdržani zavrnjen. 910 in 911, kdo je za, proti vzdržani sprejeta. 912, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen. 913, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 914, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen. Ustno vprašanje 915, ima kdo kaj proti? Dobro, potem glasujemo 915 z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 916, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 917, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 920, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 921. Želite, da preverimo? Torej glasujemo 920. Konec glasovanja. 14 za, 26 proti in eno zdržan glas. Zavrnjen. 921, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen. 922, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 923, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 924, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 925, želite, da preverim, torej glasujemo. 924. Konec glasovanja. 9 za, 32 proti. Noben zdržan, zavrnjen. No. 925, e, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 41, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 929, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 205, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 930, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 206, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 42, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 207, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 933 in 934, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjena. 935 in 936, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjena. 208, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 209, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 210. Kompromis 43. Kdo je za? Proti, vzdržanje, sprejet. Zdaj se enajst. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 941. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 942. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 943. 943 in 944, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 213, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 44, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 215, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 216, za, proti, vzdržani, sprejet. 217. Uh, eh, ali se strinjate, da glasujemo v bloku, torej od 217 naprej do 949? Pa eh, do 225, torej sprejet. 948, to je za, proti, vzdržani, sprejet. 949, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 950 in 951, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Kompromis 45, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 227, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 956 in 957, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena. Kompromis 46, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. devetsto dvainsedemdeset za proti vzdržani zavrnjeno dvesto enaintrideset za proti vzdržani sprejeto 973 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 977 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. 978 za, proti, vzdržani, sprejeto. 232 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 48 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. 233 in 983 za, proti vzdržani sprejeto. 984 za, proti, bomo preverili. 984 elektronsko glasovanje. 984 je geschlossen. Konec glasovanja. 15 za, 25 proti, zavrnjeno. 985 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 986 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 987 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 988 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 989 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržanje zavrnjeno. 990-991 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 992 za, proti, vzdržanje sprejeto. 993 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 994 in 95 za, proti, vzdržanje sprejeto. 996 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 997 za, proti, vzdržani, sprejeto. 998 za, proti, vzdržani, bomo morali preveriti, premalo vas dviga roke. 998 elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 16 oziroma 17 za 24 proti, nišče se ni vzdržal zavrnjena. Kompromisni predlog 49 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 1000 za, proti vzdržani zavrnjeno. 1002 za, proti vzdržani sprejeto. 1005 in 1006. Za. Tisoč dve smo sprejeli. A, potem je ta brezpredmeten, dobro. Tisoč osem, tisoč devet in tisoč deset. Identični predlogi sprememb za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1013 proti vzdržanje sprejeto. 1014 za, proti, bomo preverili. 1014, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 17 za, 24 proti, zavrnjeno. 1015 za, proti proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 51 za, proti vzdržani sprejeto. 1041 za, proti vzdržani zavrnjena. 1043 za, proti vzdržani sprejeto. 1044 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1045 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1046 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 52 za, proti, vzdržani, sprejeto. 563 za, 463 za, proti, vzdržani 463. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 6 za, 37 proti. Nihče se ni vzdržal. Prosim, da dvigujete roke. 462 za, proti, vzdržani, sprejeto. To je bilo dopolnilo. Še enkrat 462 za, proti, vzdržani, sprejeto. 485 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani zavrnjeno. Kompromis 53 za, proti, vzdržani sprejeto. Tisoč 49 za, proti, vzdržani sprejeto. Tisoč 50 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 1051 za, proti vzdržani sprejeto. 1052 za, proti vzdržani sprejeto. 1053 za, proti vzdržani zavrnjena. 1054 za, proti vzdržani sprejeto. Tisoč štiriinpetdeset bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 18 za, 25 proti. Nihče se ni vzdržal. Zavrnjeno. 1055 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 237 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1056 za, proti, vzdržani sprejeto. 238 za, proti vzdržani sprejeto. 239 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 54 za, proti vzdržani sprejeto. 1059 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 55 za, proti vzdržani sprejeto. 1061 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. 1062 za, proti vzdržani sprejeto. 1063 za, proti vzdržani sprejeto. 1064 za, proti vzdržani zavrnjeno. 1065 za, proti vzdržani zavrnjeno. 1066 za, proti vzdržani sprejeto. 1067 za, proti vzdržani sprejeto. Samo minutko, prosim. Ja, ja, okay. Also, da die 500... 572 in 582 sta bila zavrnjena, torej 1068 eh, in 69 za, proti. Ne, ravno obratno je. Ne, ta dva sta brezpredmetna, torej. Torej, 1070 in 1071 za, proti, vzdržani zavrnjena. 1072 za, proti vzdržani sprejeta. Tisoč, želite preveriti 1072 elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 35 za, 8 proti. Ja. Tisoč 73 za, proti, vzdržani sprejeto. 1074 za, proti, vzdržani sprejeto. 241 za, proti, vzdržani sprejeto. 1075 za, proti, vzdržani sprejeto. 1076 za, proti, vzdržani sprejeto. 1077 za, proti, vzdržani sprejeto. 1078 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 1079 za, proti, vzdržani, sprejeto, 1080 in 1081 za, proti, vzdržani, sprejeto, 1082 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromisni predlog 56 za, proti, ojoj, še enkrat, 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1088 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1092 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1093 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. 1097 za proti vzdržani sprejeto. 1098 za proti vzdržani sprejeto. Tisoč sto za, proti, vzdržani, zavrneno. 1101 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1102, eh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 248 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 58 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. 246 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 251 za, proti vzdržani sprejeto. 253 za, proti vzdržani sprejeto. 254 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 59 za, proti, zdržani, sprejeto. Šestdeset za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 61 za, proti, zdržani, sprejeto. 262 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 263. Za, proti, zdržani, zavrnjena. 342 za, proti, zdržani, zavrnjena. Kompromisni predlog 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. 266 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 267 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 267 za, proti vzdržani sprejeto. 269 za proti vzdržani sprejeto. 271 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 63 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 64 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 65 za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 280 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog. Želite, da preverimo 280 elektronsko glasovanje? Glasujemo. Konec glasovanja. 20 za, 23 proti, zavrnjeno. Kompromisni predlog 66 za, proti zdržani sprejeta. Kompromisni predlog 67 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 68 za proti vzdržani sprejeto. 291 za proti vzdržani sprejeto. 292 za proti vzdržani sprejeto. 294 za, proti, vzdržani, sprejeto. 293 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 295 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 70 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeta. 301 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 302 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 303 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 304 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlik 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani sprejeta. Kompromisni predlog 72 za proti vzdržani sprejeta. 312 za proti vzdržani zavrnjena. 313 za proti vzdržani sprejeta. 314 za proti vzdržani sprejeta. 315 za proti vzdržani sprejeta proti. Vzdržani sprejeto. 316 za, proti. Vzdržani zavrnjeno. 317 za, proti. Vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 73 za, proti. Vzdržani sprejeto. 321 za, proti. Vzdržani zavrnjeno. 322 za, proti proti. Vzdržani. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 20 za, 23 proti. Nihče se ni vzdržal, zavrnjeno. 323 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 324 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeta. Kompromisni predlog 74 za, proti vzdržani sprejeta. 331 za, proti dvesto osemdeset, ta ni bil sprejet. Dobro. tristo enaintrideset za proti, bomo preverili. 331. Konec glasovanja. 20 za, 22 proti, nihče se ni vzdržal, zavrnjeno. 332 in 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 334 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeta. 13 za, proti, vzdržani sprejeta. 335 za, proti, vzdržani zavrnjena. 336 za, proti, vzdržani bomo preverili. 336 glasujemo. Konec glasovanja. 17 za, 25 proti, en vzdržan glas zavrnjeno. 337 za, proti vzdržani sprejeto. 339 za, proti vzdržani sprejeto. 340 za, proti, proti, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani sprejeta. 341 za, proti, vzdržani zavrnjena. 343 za, ja, enako velja kot za predlog spremembe pred tem, proti, bomo preverili vzdržani. Glasujemo. Konec glasovanja. 20 za, 23 proti, nihče se ni vzdržal. Potem prehajamo k končnemu glasovanju. To je poimensko glasovanje. A. Ist geschlossen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 Glasujemo. Konec glasovanja. 32 za, 10 proti, 2 vzdržana. Tudi pogajalski mandat je bil s tem potrjen. S tem smo to glasovanje zaključili. Čestitke poročevalcu. poročevalec je Marjan Žan Marinesko, zahvaljujem pa se eh, tudi sekretarjatu in še prav posebej Svenu Otu, ki je pravzaprav zbolel, eh, pripravil pa je ta glasovalni seznam. Najlepša hvala. Thank you. So we will continue. Please leave the room or sit down, please. Nadaljevanje bomo prosim zapustite dvorano ali pa se usedite na svoje mesto. Now we continue. Please sit down or leave the room. Zdaj bomo nadaljevali. Prosim, sedite ali pa zapustite dvorano. Sedaj smo pri glasovanju o priznavanju poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh. Poročevalka je Gezine Meissner. In glasovali bomo o predlogu spremembe 117. Kdo je za? Proti? Vzdržani? zavrnjeno. Še enkrat vas prosim, zapustite dvorano ali pa se usedite. Na vsak način pa budite tiho. 119. Proti. Zdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 119. Glasujemo. Konec glasovanja. 12 za, 28 proti. En vzdržan glas zavrnjeno. 118 za. 118 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 118. Želite preveriti elektronsko glasovanje? Glasujemo. 118. Konec glasovanja. 15 za, 23 proti, 2 vzdržana. Zavrnjena. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani sprejeto. Še enkrat bomo elektronsko preverili. Kompromisni predlog 1. Konec glasovanja. 29 za, 11 proti. En vzdržan, sprejeto. 130, 131 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 9 za. No, to je bila velika večina, ampak Predostrembe 9 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 10 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 11 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 132 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Ample 19 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 21 za, proti, vzdržani sprejeto. 150 in 136 za, proti, vzdržani sprejeto. Empel 21 dafür. Empel 21 za, proti, vzdržani, bomo preverjali. Empel 21. Konec glasovanja. 13 za 27 proti. Nihče se ni vzdržal, zavrnjeno. 137 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empel 22 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Empel 22. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 15 za, 22 proti zavrnjeno. 138, 140 in 141 za, proti, vzdržani, sprejeto. 142, 143 in 144 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, sprejeto ne morem razbrati rezultata, zato bomo to preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 24 za, 16 proti. Nihče se ni vzdržal sprejeto. Juri 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 2. Za, proti, vzdržani vzdržani, bomo preverili. Kompromisni predlog 2. Glasujemo. Konec glasovanja. 22 za 16 proti 2 vzdržana. Sprejeto. 147 za proti vzdržani. Bomo preverili to 47. elektronsko glasovanje. Ja. Preverjamo, ja. Konec glasovanja. 24 za 13 proti, nišče se ni vzdržal, sprejeta. 146 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 3 za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4 za proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. M 24 za, proti vzdržani zavrnjeno. M 25 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 5 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. M plus 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. M plus 27 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje o predlogu spremembe M plus 27. Glasujemo. Konec glasovanja. 14 za 27 proti zavrnjeno. Predlog spremembe 27 za, proti vzdržani sprejeto. 28 za, proti vzdržani sprejeto. 29 za, proti vzdržani sprejeto. Juri 11. Ne, je brezpredmeten. Emper 28 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjena. 169 in 170 za, proti vzdržani sprejeta. Empel 29 za, proti vzdržani zavrnjena. Kompromisni predlog 6 za, proti vzdržani sprejeta. Kompromisni predlog 7 za, proti vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. Juri 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 40 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. Juri 15 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 9 za, proti vzdržani sprejeto. 191 za, proti vzdržani zavrnjeno. 42 za, proti vzdržani sprejeto. Juri 16 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. M plus 40 za, proti, držani. To bomo preverili. M plus 40. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 16 za, 25 proti, 2 vzdržana. Zavrnjeno. M plus 41 za, proti, držani. Zdržani, zavrnjeno. M plus 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 193 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. Juri 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 194 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 46 in Juri 18. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeta. 47 in Juri 19. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeta. Kompromis 10. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 49. Kdo je za? Proti, vzdržani sprejet. 50, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 11, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 12, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 13, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Zdržani sprejet. 211, kdo je za? Proti. Zdržani zavrnjen. Juri 22, kdo je za? Proti. Zdržani zavrnjen. 212, kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. 213, kdo je za? Proti. Zdržani zavrnjen. 214. 214, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 215, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 54, kdo je za, proti, vzdržani, to bomo preverili. Torej, preverjamo 54, glasujemo. 54. Konec glasovanja. 10 za, 29 proti, 3 je vzdržani glasovi. Razumem, da ste nekoliko utrujeni, ampak roke morate vendarle dvigovati. Juri 23, kdo je za? Proti. Tudi to ni bilo jasno. Torej še enkrat. 23, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeti. Želite, da preverimo? Juri 23, glasujemo. Konec glasovanja. 15 za, 25, 16 za, 25 proti. Dobro, ampak res nisem mogel videti. Zavrnen. 216, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnen. To je bilo jasno. Impel 43. Torej, Impel 43, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 218, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnen. Kompromis 14, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 15, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Empel 53, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 16, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 239, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 17, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 253, ehm, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 244 za, proti, vzdržani, sprejeti. Kompromis 18, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti. 250, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti. 72, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti. 251, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti. Glasujemo o 251. Konec glasovanja. 23 za, 18 proti, 2 vzdržana, sprejet. 252, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. Uvodne navedbe, predlog spremembe 73, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 74, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. Impel 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Impel 2, kdo je za, proti, to bomo preverili. Preverimo Impel 2. Glasujemo. Konec glasovanja. 18 za, 22 proti, 2 vzdržana, zavrnen glasovanje po delih. 75. del. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Drugi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjen. 76. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjen. 77. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. 78. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. 79, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 80, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 81 za, proti, vzdržani, sprejet. 82, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 83, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. Empel 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, še enkrat, kdo je za, proti, vzdržani, to bomo preverili. Predlog spremembe ena, glasujemo. Konec glasovanja. 23 za, 19 proti sprejeti. 84, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 85, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo tudi preverili. Glasujemo o 85. Glasujemo. Konec glasovanja. 19 za 21 proti, enostržan zavrnjen. Kompromis 19. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Juri 1. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 88. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Empel 5. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Vzdržani, to bomo preverili. Impel 5, glasujemo. Konec glasovanja. 14 za, 26 proti, 2 vzdržana, zavrnjen. 89, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 2, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Impel 6, kdo je za? Proti proti preverjam impel 6. Glasujemo. Konec glasovanja. 14 za 26 proti. Oziroma 15 za 26 proti 2 zdržana zavrnen. Predlog spremembe 90. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjen. 91. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnen. In pa sedem, kdo je zam, proti, vzdržani, sprejet. In pa osem, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. Predlog spremembe 92, kdo je zam, proti, vzdržani, zavrnen. Predlog spremembe 92. Aha, želite, da preverimo. 92. Glasujemo. Konec glasovanja. 16 za, 26 proti, zavrnjen. 93. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Empel 9. Kdo je za? Proti, vzdržani. To bomo preverili. Empel 9. Glasujemo. Konec glasovanja. 15 za, 26 proti, 2 vzdržana za vrnjen. In pa 10. Kdo je za? Proti, vzdržani za vrnjen. 94. Kdo je za? Proti. Nisem pripričan. Preverjamo. Glasujemo o 94. 94. Konec glasovanja. 16 za, 25 proti, zavrnjen. Juli 2. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 20. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Impr 12. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 99. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani sprejet. In pa 13, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 21, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 103, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen. In pa 15, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen. 108. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 107. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Juri 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 109. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 22. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet vzdržani sprejet. In pa 17. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. In pa 18. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Kompromis 23. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Sedaj pa končno glasovanje, pojmensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 35 za, 4 proti, 2 vzdržana. Sedaj pa nadaljujemo. Sedaj pa glasujemo o zakonodajni resoluciji, tudi poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 36 za, 4 proti, 2 vzdržana, sprejeta. In potem še pogajanja, to potrebujemo kvalificirano večino. Glasujemo. Konec glasovanja. 35 za, 3 proti, 4 vzdržani, sprejet. Iskrene čestitke, Gezine Meissner. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Jahresbericht über Sedaj pa bomo glasovali o letnem poročilu o politiki EU na področju konkurence. Tukaj imamo mnenje k poročilu predsednega odbora Ekona in pripravljalka mnenja je Jacqueline Foster. Kompromis ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe dva. Drugi del. Kdo je za? proti vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. 12. Eh, Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 6. Kdo je za? Proti. Eh, to bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 6. Glasujemo. Konec glasovanja. 19 za, 19 proti, eno zdržan, zavrnjen. Osem. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Deset. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Enajst. Kdo je za? Proti. Vzdržani To bomo preverili. Preverjamo eh, predlog spremembe 11. Glasujemo. Konec glasovanja. 17 za, 20 proti, eno zdržan, zavrnen. Kompromis 2. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 24. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet vzdržani zavrnem. 25. Kdo je za? Torej, kdo je za? Proti? Torej, 25. Še enkrat, predlog spremembe 25. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Preverjamo 25, glasujemo. Konec glasovanja. 20 za, 18 proti, nobeno zdržan, sprejet. 26, kdo je za? Proti, vzdržan je zavrnen. Kompromis 3, kdo je za? Proti, vzdržan je sprejet. 28, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 32, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Želite, da preverimo? Glasujemo o 32. Konec glasovanja. 16 za, 23 proti, zavrnen. 33, kdo je za, proti. Tudi to bomo preverili. E, torej, glasujemo o 33. Konec glasovanja. 16, 21, proti 2, vzdržana, zavrnjen. Kompromis 4, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Potem pa glasovanje po delih predlog spremembe 41. Prvi del, kdo je za? Ozdržani sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti. Torej preverjamo drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. 17 za, 22 proti, zavrnjen. Kompromis pet. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 49. Kdo je za? Proti. Zdržani. To bomo preverili. Preverimo 49. Glasujemo. Konec glasovanja. 19 za, 19 proti, eno zdržan glas, zavrnen. 50. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Tudi to bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 50. Glasujemo. Konec glasovanja. 20 za, 19 proti, nobeno zdržan. Sprejet. 51. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnen. 52. Kdo je za? proti, vzdržani. Še enkrat, 52, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 53, pa stane brezpredmeten. 53, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 54, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani. Želite, da preverimo? Dobro, preverimo 54, glasujemo. Konec glasovanja. 16, 20 proti, 3 vzdržani, zavrnjen. 55, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 6, kdo je za? Proti, vzdržani vzdržan in sprejet. 60. Zgleza proti. To bomo preverili. Predlog spremembe 60. Glasujemo. Konec glasovanja. 15 za, 20 proti, 4 vzdržani zavrnjen. 63. Ehm, Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnen. 62. Kdo je za? Proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili. Predlog spremembe 62. Glasujemo. Konec glasovanja. 18 za, 17 proti oziroma 19 za 17 proti 1 zdržan sprejet. 66. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 67. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Kompromis 7. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 75. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet proti. To bomo preverili. Preverimo 75, glasujemo. Konec glasovanja. Borislav 16 ali 17. 16 za 19 proti 3 vzdržani zavrnjen. Kompromis 8. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 79. Kdo je za? Proti, vzdržani, to bomo preverili. Preverimo 79, glasujemo. Konec glasovanja. 19 za, 19 proti, en, nobenega vzdržanega, zavrnjen. 77, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 78, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 80, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 81, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 82, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 83, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. To bomo preverili. Preverimo 83, glasujemo. Konec glasovanja. 17 za, 20 proti, 2 vzdržana, zavrnjen. 84, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 28 oziroma 29 za, 10 proti, nobenega vzdržanega sprejeta. Iskrene čestitke, Jackie Foster. Die nächste Abstimmung ist der Jahresbericht über die. Eh, naslednja točka je mm, letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke, pripravila le mnenje Bogoslav Liberacki. Kompromis ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 26. Eh, Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis dva. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. 30. E, Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 38. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 49. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. Kompromis 4. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet proti vzdržani sprejet. 56. Eh, Kdo je za? Proti? To bomo preverili. Eh, glasujemo o 56. Konec glasovanja. 15 za, 23 proti. Ne deluje noben vzdržan glas, zavrnen. Predlog spremembe 58, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnen. 62, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 61, ne, to postane brezpredmetno. 60. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 59. Kdo je za? Proti. To bomo preverili. Preverjen 59. Glasujemo. Konec glasovanja. 20 za, 18 proti, 1 vzdržan. Sprejet. Kompromis 5. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 70. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 75. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 74. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 72. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 76, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 82, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržani. 12. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Želite, da preverimo 12? Glasujemo. Konec glasovanja. 7 za, 26 proti. Eh, hvala za to preverjanje, ampak včasih je videti čisto drugače, to je noro. 13. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 14. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 33 za, 3 proti oziroma 34 za, 3 proti, 2 vzdržana, sprejeto. Iskrene čestitke Bogoslavu Liberatskemu. Mhm. Zdaj pa so na vrsti določbe civilnega prava o robotiki. Georg Majer je poročevalec. Kompromisni predlog ena. Kdo je za? proti, vzdržani, bomo preverili kompromisni predlog 1. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 za, 7 proti. Nihče se ni vzdržal. Sprejeto. Kompromisni predlog 2. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 3. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 21 za, 7 proti, eno zdržan, sprejeto. Predlog spremembe 14 za, proti, vzdržanje sprejeto. 15 za, proti, vzdržanje sprejeto. 19 za, proti, 19 bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 21 za, 7 proti, nihče se ni vzdržal, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. 32 za, proti, vzdržani sprejeto. 33 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 45 za, 44 za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 6 za, proti vzdržani. Sprejeto. 59 za, proti vzdržani. Sprejeto. 69 za, proti vzdržani. Sprejeto. 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. 75 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 7 za. Kaj 75 želite preveriti? Dobro. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 75. Konec glasovanja. 7 za, 21 proti. Nihče se ni vzdržal. Kompromisni predlog 7 za, proti. Vzdržani sprejeto. 84 eh, za, proti. Vzdržani sprejeto. 85 za, proti. Vzdržani sprejeto. 87 za, proti. Vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. 93 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani sprejeto. 4 za, proti, vzdržani sprejeto. Želite 4 preveriti? Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 13 za, 15 proti. Nihče se ni vzdržal, zavrnjena. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 27 za, eden proti. Nihče se ni vzdržal. Dobro, da smo preverili. In še končno glasovanje. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. 22 za, 5 proti. Nihče se ni vzdržal. Sprejeto. Poročevalce ne morem čestitati, ker ga ni tukaj. Sedaj pa še zadnje glasovanje danes. Gre za četrti železniški svežen. Ne, ne, ne, ne, ne. Zmotil sem se. Gre za o izvajanju načela enakega obravnavanja. Z gospodom Zasoljem sem se o tem pogovarjal, zato sem se zmotil. Torej, izvajanje načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi poročevalec je Jens Nilsen. Kompromisni predlog ena. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Štiri. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Pet. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Šest. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog dve. Za proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 9. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. 10. Za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 11. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. 12. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. 13. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Še enkrat 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani. Zavrnjeno. O 19. proti, vzdržani sprejeto. 21. za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 3. Za, proti, vzdržani sprejeto. 30. Za, proti, vzdržani sprejeto. 31. za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 37. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. 47 za, proti vzdržani sprejeto, 48 za, proti vzdržani sprejeto, 49 za, proti vzdržani sprejeto, 50 za, proti vzdržani zavrnjeno, 51 za, proti vzdržani sprejeto, 52 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 5 za, proti vzdržani sprejeto. 62 za, proti vzdržani zavrnjeno, 64 za, proti vzdržani sprejeto. 65 za, proti vzdržani sprejeto, 66 za, proti vzdržani zavrnjeno. 67 za, proti vzdržani sprejeto, 69 za, proti vzdržani sprejeto, 70 za, proti vzdržani sprejeto, 71 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto in drugi del za, proti vzdržani zavrnjeno. In če končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 32 za, 4 proti, 1 vzdržan glas, sprejeto, iskrene čestitke. 33 jih je bilo za. Lassen Sie lange direkt weitermachen, ja. mit den drei Berichterstattern kurzes Wort. Okay. Ja. Tako nadaljevati moramo, ker še eno uro zaostajamo. Prosim, zapustite dvorano ali pa se usitite. In prosim, da ste tudi tiho. Sedaj prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu, to je četrti železniški svežen in pa. In sicer gre za drugo branje in sicer za normalizacijo kontov železniških podjetij, za spostavitev eh, enotnega evropskega železniškega omnežja in z, z, za odprtje trga za domače storitev železniškega potniškega prevoza. Najprej dobi besedo poročevalec Vin van den Kamp. Hvala lepa, predsednik. Vesel sem, ker sem preživel to glasovanje, ki je trajalo tako dolgo. Veliko poročil smo imeli. Glede PSO-ja pri četrtem železniškem svežnju in zlasti glede političnega stobra vsega tega, lahko rečem, da smo imeli zelo težke pogajanja s svetom. In za časa nizozemska predsedstva 19. aprila smo sprejeli dogovor. In to je načeloma zelo dober dogovor, ki obsega tri dele. Na to smo se osredotočili pogajanjih, najprej odprtje trga. peso, kar načeloma pomeni, da imamo vse železniške poti, vse to se razpiše v okviru javnih naročil, ampak tu imamo kar nekaj izjem. Tako da se lahko te pogodbe podpišejo neposredno. To je povezano tudi z velikostjo trga specifičnimi regionalnimi zmepisnimi vidiki. Ampak, ko gre za neposredno dodeljevanje pogodb, pa imamo nacionalne nadzornike, ki lahko preučijo, da bi videli, če je bilo vse primerno urejeno pri neposredno dodeljenih pogodbah ali pa bi morali imeti tudi javne razpise. To je prvo, kar je bilo problematično v pogajanjih in kar smo rešili. Potem drugo, kar je bilo zelo pomembno, to je razpoložljivost voznega parka. Torej, enkrat, ko ste uspešni na nekem razpisu, morate imeti tudi vozni park, ker če ste uspešni ampak nimate vlakov, potem to ne bo šlo. Zagotoviti moramo to, da bodo države članice imele to obveznost, da poskrbijo, da imajo trg za najem za tiste, ki so uspešni na teh razpisih. Kajti, kot sem rekel, če ste uspešni na razpisu, ampak nimate voznega parka, potem to res ni smiselno. Potem tretje, kar je bilo predvsej problematično, predsednik, to se je nanašalo na socialne vidike javnih razpisov in uredbe o obveznosti javnih storitev. Imeli smo zelo dolga pogajanja o tem. Svet je zavračal popuščanje, ampak na določeni točki nam je uspelo doseči dogovor. In sicer moramo poštevati nacionalno zakonodajo, nacionalno varstvo delavcev. To bo prevladalo In če imamo železniške pogodbe, ki so prevzete, imajo ti ljudje potem zaščito. To so te tri glavne točke. Predsednik torej najprej gre za omejitve pri neposrednem dodeljevanju pogodb, potem gre za razpoložljivost voznega parka in potem imamo še socialne vidike, če se pogodbe prevzemajo. Kaj se potem zgodi z zaposlenimi? Tako da imamo predvsej razumen dogovor, nismo bili uspešni pri vsem, ampak mislim, da smo dobili dovolj, da gremo lahko naprej v naslednjo fazo odprtja trga v Evropi za železniški promet. Hvala lepa. Najlepša hvala. Prosim, da ste kratki, kaj ti predvsej zaostajamo. Borislav. Pani przewodniczący, chcę od razu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 pomembnejša vprašanja so bila ravno socialna vprašanja glede na nacionalna pravila. Gre za to, da je potrebno zagotoviti maksimalno zaščito. Zastavlja se torej vprašanje obveznosti javnega sektorja. ali nam bo uspelo razširiti železniško območje. Ali pa eh, bomo po eni strani rekli, ja, na voljo imamo toliko in toliko eh, železniških vagonov, toliko in toliko kilometrov železniških prog, po drugi strani pa imamo strani eh, Luksemburga in Litve blokado. Torej, kako naj bi izgledala situacija? No, če si ogledamo situacijo v svetu, bi rekel sledeče. Stališče sveta, neposredno nagrajevanje, eh, prehodno obdobje, našli smo kompromis, socialna vprašanja. Stališče sveta. Majhna in eh, srednje velika podjetja eh, načrti za prevoz eh, svet, skupno stališče, posebni pogoji, no ja, se to ni tako pomembno, kot parlament smo prisiljeni v obrambo. Pri nobeni točki ne moremo reči, da je bilo to sedaj sprejeto. In s tem se ne strinjam. Telička. Hvala lepa, Pavel Telička. Hvala, predsednik, zelo na kratko. Moja prečakovanja so bila tudi nekako drugačna od tega, kar smo videli v razpravah. Tu je šlo za ločevanje med besedami in dejanji na svetu. Videli smo znatno vrzel, ampak na koncu imamo dobre rezultate, zlasti, ko gre za odprtje in liberalizacijo trga. Glede socialnih standardov, pa se ne bi ravno strinjal z gospodom Liberackim, rekel bi, da je bilo to edino, glede česar bi se lahko strinjali ne le med parlamentom in svetom, ampak tudi v parlamentu. Treba poštevati to, da imamo vedno podjetja, ki dobijo pogodbe ali pa so eh, neuspešni pri pogodbah in tu imamo dve plati pri teh socialnih razsežnostih. In to, da omenjamo nacionalne standarde, je dobro, da bili smo uspešni. Ne bomo poslabšali teh standardov, to je treba ohraniti in to so dobre rezultati. Alde? bo sicer z nekaterimi težavami, ker smo imeli više prečakovanja, ampak mislim, da bomo še vedno lahko podprli rezultate. Še hvala, kar ima deli, ne, Marija Kristina. Ja, predsednik, omenila bi tri poročila istočasno. Ali želite, da se oglasim sedaj ali na koncu predstavitve zadnjega poročila? Tako, da bi skrajšala to razpravo. Ja. Na koncu potem na koncu, da. Gospod Sasoli. Najlepša hvala. Gospod predsedojoči, tudi jaz sem vesel, da lahko končno pristavim končno besedilo. Gre za drugo branje. Zahvaljujem se vsem, tudi za me. Eh, je bilo zelo prijetno delati z Vimom Vandenkampom in tudi z vsemi drugimi kolegi, ki so se ukvarjali z tem železniškim svežnjem. Govorim o gospe eh, Kilenen eh, o gospodu, eh, in o gospodu Liberacke. Dobro je bilo, da imamo v odboru zelo velike strokovnjake za to področje in to nam je pomagalo. Kot veste, je bil trialog izjemno dolg, izjemno zapleten. Zahvaljujem se tudi eh, nizozemskemu predsedstvu, kajti z njihovo pomočjo smo uspeli eh, uveljaviti naše stališče. Naredili smo korak naprej na področju železniškega eh, svežnja. Sporazum nikakor ni bil lahek, kot vsi dobro veste kajti eh, potrebno je bilo upoštevati številne izjeme. Eh, različne vlade eh, držav članico zahtevale te izjeme. Pomembno se mi je zdelo, da priznamo te izjeme ravno zaradi raznolikosti železniškega sektorja v Evropi, zahvaljujoč četrtemu svežnju Eh, bomo imeli bolj usklajen eh, železniški promet v Evropi. Vsa železniška podjetja pa, bo zda, pa bodo sedaj imela priložnost, da se razvijajo. Zagotavo pa bo to prispevalo k izboljšanju storitev. Prišlo bo tudi do znižanja cen za potnike in do uh, zagotovitve večje izbire pri uh, nakupu vozovnic. Delo v odboru je bilo zelo pomembno tudi za dosego sporazuma z eh, svetom. Rad bi vam zagotovil, eh, da eh, smo, oziroma rad bi zagotovil nepristranskost za upravljalce železniških omrežij. Evropski parlament je uvedel ukrepe, za zagotovitev nepristranskosti in pa um, neodvisnosti upravljalcev omrežji. Pri tem uh, smo se ukvarjali z dvojnimi mandati, z temeljnimi funkcijami in pa z upravljanjem železniškega prometa, pa tudi eh, z načrtovanjem vzdrževanja in pa z eksternalizacijo in pa uh, delitvijo uh, nalog upravljalca infrastrukture. Države članice morajo spostaviti nacionalni okvir za uh, rešitev uh, eh, na vzkrižja oziroma za reševanje na vzkrižja interesov. Pri tem uh, morajo upoštevati vse osebne interese, pa tudi finančne uh, in pa gospodarske interese, ki bi lahko ovirali nepristranskost. Tretjič pripravili smo specifične norme za dostop do eh, železniških storitev visoke hitrosti eh, za potnike. Želimo razviti eh, trg potniškega prometa z vlaki visoke hitrosti. Tukaj gre za prednosti, predvsem za potnike. Naslednje vprašanje je socialne pravice. To je zelo pomembna eh, tema, vsaj za me. Železniško eh, podjetje, ki daje eh, licence upravljalcem v mreži, mora zagotoviti, da ni v kazenskem postopku zaradi kršitve kolektivnih pogodb. Evropska komisija mora med drugim preveriti, če so potrebni zakonodajni ukrepi, eh, kar zadeva zaposlene v železniškem sektorju. Poleg tega smo uvedli zavezujoče mehanizme eh, za koordinacijo. Eh, šesta točka, uloga evropskega omrežja, uloga evropskih upravljalcev je bila ukrepljena in Želeli eh, smo okrepiti njihove dejavnosti. Sedmič. Organi, eh, za, upravni organi so bili okrepljeni in trg mora razviti skupen sistem zagotavljanja informacij in pa skupen sistem eh, nakupa vozovnic. Na ta način bi lahko zagotovili učinkovitejši prevoz eh, potnikov, tukaj govorim o multimodalnem in pa eh, čezmejnem prometu. Dragi kolegi, upam, da se vsi strinjate glede za tem rezultatom, ki smo ga dosegli vsi skupaj. Upam, da se strinjate z pristopom Evropskega parlamenta. Evropski parlament eh, je uspel spodkopati nekatere težnje, ki bi eh, bile škodljive za naša železniška podjetja. Upam, da v parlamentu vlada soglasje in upam, da bomo lahko zagotovili še več možnosti za železniški eh, sektor, tako da bo eh, ta postal še bolj evropski. To je pomembno za naš odbor. Hvala lepa za vaše prispevke. Danke sehr, Herr Kilönen. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Kilönen. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hvala, predsedujoči. Komisija predlaga, da bi razveljavili uredbo o tem, da bi lahko imeli skupna pravila za normalizacijo kontov železniških podjetij, kar pomeni, da bi lahko s tem poravnali plačilo obveznosti, kar pa mogoče podjetja pri drugih vrstah prevozov prav tako tega ne podpirajo. No, glede razveljavitve bi tu radi sledili predlogu komisije, razen pri tistih temah, ki so povezane s četrto prilogo, s četrto kategorijo. In tudi tu imamo normalizacijo kontov, pri četrti kategoriji ta pravila še vedno veljajo do 31. decembra 2017, kar pomeni, da imajo države članice še vedno nekaj časa, da prilagodijo nacionalno zakonodajo glede nekaterih stroškov pri vseh infrastrukturah. Predlagamo, da se poročilo spreme brez sprememb. Hvala poročevalcem v Sinci. Hvala tudi sekretarijatu Trana komisiji, svetu. Hvala vsem za zelo konstruktivno delo. Hvala. Nekaj se vas je še javilo k besedi, ampak ker smo pod velikim pritiskom in prihaja še računsko sodišče, lahko le eno minuto damo nadaljnim govorcem gospod Mezulija. Ja, to bo dovolj. Hvala, predsednik, dragi kolegi. Kljub samo opravljenemu delu moram priznati, da nisem zadovoljen s tem, kaj gospod Sasoli predlaga danes. Kaj ti v tem priporočujem? Si pogledajte sedmo stran. Včasih so podrobnosti najbolj problematične, ampak tu vidimo, da to lahko prinese hude posledice. Imamo prilogo, tam imamo izjavo parlamenta. Predlagano je, da bi ponovno Eh, prevetrili dogovor iz trialoga. Mislim, da gre za trojno napako, najprej za pravno napako. Se opravičujem. Nanašate se na eh, pravno izjavo, ki je nezavezujoča. Bom zaključil. Torej, enajsti člen. To je nezavezujoče, ampak to prinaša hude posledice. Enajsti člen. Enajst A pa je obrazložen. Tu imamo izhodišče, razlog za obstoj. To lahko razumemo tudi na posem obraten način, kajti tu bi potrebovali pravno analizo komisije in sveta. Tu gre za popolno nesoglasje, če to primerjamo stališči parlamenta. Mogoče to ni pravno zavezujoče, ja, ampak rekel bi, da je to lahko še nekaj, kar prinese hujše posledice pred sodiščem. Potem politična napaka vsi tu člani odboru za promet smo izglasovali to v trialogu julija. In to sem iskal, nikjer nisem našel glasovanja o tem. Torej, rad bi slišal obrazložitev, odkot prihaja to obvestilo, nihče tu se ni izrekel o tem. In tretja napaka je etična napaka. Če imamo odgovor iz trialoga, to potem ne pomeni, da to tolmačimo, kot želimo. Predstavljajte si, da bi svet počel isto to bi potem pomenilo izdajo. In to bi bilo povsem v nasprotju z medestnovnim dogovorom med komisijo, svetom in parlamentom. Zato prosim, da kar črtamo to besedilo. Hvala lepa, Lucy Anderson. Ja, reči moram, da sem želela povedati isto. Prosila bi za isto pojasnilo kot gospod Muzelje. Zaskum Bilbao. Hvala, predsedujoče. Vprašanje imam za gospoda Vanderkampa. Mislim, da je poročilo prvi korak pri odprtju trga, kajti vse drugo je to, kar imamo tu v prvem odstavku. In mogoče zaradi preteklih izkušenj pri razpravi o petem svežnju, kar je bilo ne tako dolgo in mogoče zaradi vseh izkušenj z interoperabilnostjo, zaradi reakcij na svetu in parlamentu, bi vas vprašala naslednje. Ko govorimo o odprtju trga in o izjemah, ki se tu poštevajo, kdo bo ocenil te izjeme in kako bo to nadzorovano? Če bo ta dogovor o odprtju trga z izjemami oveljal, ali to ne pomeni, da bomo ostali pri sedanjem statusu quo? Ne vem. Res sem zelo radovedna in rada bi slišala odgovora. Hvala lepa, Karima Dele. Hvala, predsednik. Seznanila sem se s priporočili kolega, gospoda Sasolja. Res je, zelo jasna so. Ampak poročilo imamo, priporočilo, da naj ne bi ponovno načenjali te razprave in da bi podprli besedilo po pogajanjih, po trialogu. Ampak moja skupina, ki je nasprotovala prvi obravnavi obeh besedil, meni, da če ne bo izmenjave mnen, potem ni uh, nobenega razloga, da bi spremenili stališče, ker tudi vsebinskih sprememb ni. To me preseneča. Gospod Sasoli predlagate eno spremembo in sicer imamo tu prilogo o odprtem trgu za vlake hitre hitrosti, visoke hitrosti. To me preseneča v tej obliki. Kakšen bo status te priloge, me zanima. Potem pa vsebina. Kako bo z vsebino? To ni tolmačenje, ki smo ga imeli po pogajanjih. Gre za pomisleke o smislu in kraju te priloge in potem se sprašujemo, če moramo ponovno začeti to razpravo, ampak da se ne bi osredotočali na to poglavje, ampak bi se lahko vrnili tudi na vprašanje glede zaščite javnih železniških storitev, kaj ti danes vemo, kakšna je situacija. To je v srčju te bitke. Hvala. Najlepša hvala, Marin Kristin Anotu rapport, hein, monsieur le Président, c'est ça Écoutez, je vais essayer de... Dobro. Skušala bom povedati na hitro, kot veste, sem zelo naklonjena ohranitvi javnih storitev na področju železnic, konkurenčnosti in tu gre za četrti železniški svežen. Ampak ta porazdelitev treh poročil se mi zdi presenetljiva, kaj ti konec koncev je to pomenilo kar nekaj presenečen, da bi ustregli uh, eh, buržoaziji na levici, potem da bi ustregli tudi desnici in tudi uh, skrajni levici. Ampak ne vem, smešno je, ker vsi politično nasprotujejo temu, istočasno slišimo iste glasove iz komisije, ampak tu ne moremo reči, da imamo politično dimenzijo, tržno dimenzijo, tehnično dimenzijo pri tej direktivi. ne smemo pozabiti, da bomo tu razdrobili ta svežen onkraj teh treh poročil. Zato gre v tem železniškem sektorju. Potem še nekaj. Pretvarjamo se, da sodelujemo v boju proti podnebnim spremembam. Spodbujali naj bi mednarodne poti, ampak ne gre za to. Ko želimo res biti ekologi, potem moramo pomesti pred lasnim pragom. Ostati moramo blizu doma in s tem bomo zmanjšali toplogredne emisije v prometu potnikov. Tako. Treba je povdariti, da je konkurenčnost omogočila napredovanje pri prevozu železniškega tovora. Kaj ugotavljajo v Franciji, kajti tam sem bila izvoljena? To prav nasprotno pomeni, da propada ta sektor. Za 20 odstotkov naj bi to upadlo v 50 letih. Nisem zadovoljna in še enkrat bom skušala strniti svoje misli, ampak naj rečem, da bom glasovala proti tem trem poročilom. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo predstavniku komisije. Prosim, bodite kratki, kajti nimamo veliko časa. Uh, ja, to posem razumem, predsednik, zelo na kratko. Najprej bi rad pozdravil vse delo, ki je bilo opravljeno tu pri zelo pomen četrtem železniškem svežnju. Hvala vsem, ki so bili vključeni. To nisem le jaz, ki sem prišel. Hvala za vas trud. Prosili so nas naj pokomentiramo en vidik, da bi pojasnili izjave komisije na svetu. Razumemo bojazni, ki smo jih slišali. Poudaril bi, da je to del pomembnega političnega kompromisa na svetu na zahtevo držav članstva bi pojasnili, kako mi v komisiji tolmačimo te določbe. Imamo običajen status izjave, to ni nič več, nič manj. Potem pa bolj specifično tu izjave piše, da razumemo, da države članice mogoče želi odločati o načeli hrabe visokohitrostnih linij. Ampak tu imamo lahko tudi omejitve. Če imamo omejitve, morajo to preučiti železniški regulatori posamično. Upam, da sem s tem pojasnil, zakaj gre. Hvala, predsednik. Najlepša hvala tudi za to, da ste bili kratki. Sedaj pa dajem še enkrat besedo Vinu van den Kampu in poročevalcem. Naj nihče ne želi besedo, gospod Sasoli. Rad bi predvsem izpostavil, da ne želimo ponovno pričeti eh, z eh, razpravo, eh, ki se veže na mnenje sveta v prvem branju in to smo vam zagotovili. Kar pa je povedal gospod Maselje in gospa Anderson. In sedaj smo prisluhnili tudi mnenju komisije. Moram reči, da vsi tisti, ki so spremljali uh, trialog, uh, zelo dobro vedo, da je svet ob koncu predstavil izjavo, ki je vključevala tolmačenje člena 11 uh, eh, na zahtevo sveta. Člen 11 uh, je posebno zakonsko določilo. Torej, je. Uh, to uh, potrebno uh, pregledati. Po glasovanju v Strasburgu je bila sprejeta posebna izjava, ki se nanaša na, pos, na uh, osebno tolmačanje člena 11. Ne gre za določila, ki bi bila pravno zavezojoča. In po osem mesecih trialoga ne moremo sprejeti izjave komisije, ki jo je zahteval eh, svet eh, in ki ni v skladu z eh, stališčem Evropskega parlamenta. Jaz sem član Evropskega parlamenta, ne sveta. Ko bom član sveta, bom se boril za druge interese. Ampak, gospod predsednik, pri vsem tem smo upoštevali interese Evropskega parlamenta. In ščitili smo interese Evropskega parlamenta. Hvala lepa pod velikim časovnim pritiskom, smo vam čisto na kratko. Hvala za to, kar ste rekli, ampak postopkovno gledano te izjave 12. julija nismo imeli odboru, ko smo glasovali. Kaj ne? Mogoče ja, ne vem. Ova je ena diskusija, vajta. Veliko. Preden nadaljujemo z razpravo, bi rad še enkrat povedal. Gospod predsednik, postopek je jasen. Rok za vložitev eh, predlogov sprememb je 15. november do 18. ure, ampak rezultat eh, trialoga je že potrdil naš odbor 12. julija. 12. julija. Svet je medtem že potrdil kompromis v prvem branju. Zato je eh, to zgolj še formalnost, ampak tega se moramo držati. Spremem, predloge sprememb lahko seveda uložijo poslanci v drugem branju, ampak kompromis lahko spodleti, če bo sprejet tudi en sam predlog spremembe. Torej, eh, tukaj gre eh, za eh, postopek, ampak če bo katerikoli predlog spremembe sprejet, potem bo celoten kompromis v drugem branju nepredmeten. Tako, to sem želel še povedati, kar zadeva postopek ampak zahvaljujem se seveda poročevalcem za eh, delo, ki so ga upravili v imenu parlamenta. Čuna. Predsednik, oprostite, opravičujem se, ampak zastavila sem vprašanje, nisem slišala odgovora, nihče mi ni odgovoril. Zastavila sem jasno vprašanje, nihče mi ni odgovoril. Ne vem, če ljudje ne želijo odgovoriti ali mi bodo odgovorili v pisni obliki, ampak mislim, da moramo pojasniti takšne vprašanja. Lahko dobim odgovor v pisni obliki, ampak rada bi imela odgovor. Ja, odgovor lahko dobite pisno. Vprašal sem uh, za mnenje in nismo ga dobili. Tako. Pues er son.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 Please leave the room or sit down. Prosim, zapustite dvorano, usedite se, karkoli že, ali boste zapustili dvorano ali boste tukaj, prosim, da poslušajte. Sedaj bomo eh, prisluhnili predstavitvi posebnega poročila računskega sodišča število 8 skozi 216 o železniškem eh, tovornem prometu. Eh, to poročilo bo predstavil gospod Vladislav Balko. Presrečno se zahvaljujem za to, da ste sprejeli naše povabilo in predvsem, da ste eh, tako potrpežljivi in počakali. Slišali ste, da smo imeli glasovanje, ki se je nekoliko zavleklo. Hvala lepa za vaše razumevanje in beseda je vaša. Hvala, dobro jutro, predsednik, gospe in gospodje. Vidim, da je tema mojega poročila dobro povezana z vašo zelo zanimivo razpravo danes. Vesel sem, ker lahko predstavim posebno poročilo Evropskega računskega sodišča glede železniškega tovornega prometa v Evropski uniji. Kajti še vedno ni na pravi poti. Nekateri ste že bili prisotni za časa moje predstavitve v odboru kont 13. julija in eh, res sem bil vesel, ker smo tako dobro sodelovali s poročovacem gospodom Mariniskojem, ki je člen vašega odbora. Prav tako. Slišal sem veliko komentarjev in prispevku gospe Ajale Sender, gospoda Liberackija. Današnja predstavitev pa je sklada z zavezami sodišča, da bi tesneje sodelovali tudi s pristojnimi specializiranimi odbori v parlamentu, ko gre za teme, ki so povezane z delom. Pri tej reviziji smo ocenili, če je bila Evropska unija učinkovita pri krepitvi železniškega prevoza. Bolj specifično smo gledali, če je delovanje tega prevoza v Evropski uniji boljše od leta 2000. Ocenili smo strateški in regulativni okvir komisije in držav članic. Prav tako smo preučili, če so evropska sredstva bila pravilno usmerjena na potrebe v sektorju. Imamo tudi revizijo RTMS-ja. To bomo objavili poleti prihodnje leto. Že sedaj pa bom predstavil prihodnje posebno poročilo. Ampak naj se sedaj vrnem na posebno poročilo 8 skozi 2016 o železništvu v vornem prometu. Naj navedem nekaj številk. CO2 emisije so 3,5 petkrat manjše na kilometr pri železniškem prometu kot na cestnem prometu. Spodbujanje železniškega prometa je bilo bistveno za evropsko politiko v 25 letih. Med leta 1713 je evropski proračun prispeval 28 milijard evrov za financiranje železniških projektov. 75 odstotkov evropskega notranjega prometa še vedno prevažamo po cestah. Tržni delež tega tovora se je zmanjšal iz 20,7 odstotkov v letu 2000 na 70 odstotkov leta 2030. V Švici pa je šlo za povečanje za 40 odstotkov od leta 2000, šli so na 48 odstotkov leto 2014. To je vzdržna okolju prijazna metoda. S tem bi lahko zmanjšali prometne zamaške na cestah, lahko pa bi zmanjšali tudi število smrtnih primerov. Komisija je rekla, da bi morali 30 odstotkov od cestnega prometa preko 300 km premakniti na druge vrste prevoza, tudi po vodah, do leta 2030 je več kot za 50 odstotkov do leta 2050. Kakšni pa so izsledki? Nasplošno smo gotovili, da je delovanje železniškega tovornega prometa v Evropski uniji še vedno nezadostno, delež cestnega prometa se je celo povečal po letu 2000. Kljub ciljem evropske politike, da bi šli eh, iz cest na železnice, In kljub eh, vsem sredstvom, ki jih imamo za infrastrukturo, pa vidimo, da to ni dovolj dobro v Evropski uniji, tako ko gre za količino prometa, kot tudi ko gre za delež pred načini prevoza. Med letom 2012 je količina za železnico vsako leto ostala stabilna. Znašala je približno 400 milijard ton na kilometr. Po cestah pa vidimo povečanje za na 1623 milijard ton na kilometr. Kako se učinkovito odzvati na konkurenčnost v teh sektorju Evropske unije? Vidimo, da so trendi negativni v državah članice, kot smo v Avstriji, Nemčiji, na Švedskem in na Finskem, ko gre za prenose prevoza iz cest na železnice. Tam jim je uspelo povečati delež prevoza po železnicah kljub trudu komisije v zadnjih 15 letih, da bi izboljšali pogoje za prevoz blaga po železnicah, pa je liberalizacija trga dosegla neenak napred v državah članicah. Eno železniško evropsko območje je še daleč od tega, da bi bilo uspešno. V evropskem omrežju imamo ločne železniška omrežja, ki niso posem interoperabilna kajte tu imamo zelo, zelo stare infrastrukture, tudi upravitelje, ki ne delujejo dovolj dobro, imamo različne nacionalne sisteme, različne sisteme določanja cen in tako naprej. Še več, tudi ko gre za železniške koridore in ko gre za postopke urejanja prometa, vse to ni prilagojeno posebnim potrebam pri prevozu. To je povezano s tem, da je evropsko omrežje oblikovano za mešani promet, torej tu gre za prevoz tovora in prometa po istih progah. Tu pa bi morali vse to vključiti v obe kategoriji za vlake. Po cestah pa je infrastruktura lažje dosegljiva, tu ni vedno pristojbin na za vsak kilometr in to se mora uporabljati kot pri železniški infrastrukturi v Evropski uniji imamo celo više pristavine kot pri prevozu med mesti ali okoli mest. Imamo tudi tehnične in upravne ovire, ki še vedno slabo vpliva na konkurenčno želežka prometa, kajti tu imamo dolge nacionalne postopke za potrejevanje vozil in za izdajanje varnostnih potrdi za železniška podjetja. Imamo tudi zikovne zahteve za voznike lokomotiv. Ali pa imamo vprašanje glede interoperabilnosti, ko je to povezno z sistemi signaliziranja za lokomotive ali pa za različne druge signalne sisteme v državah članicah. Že sedaj lahko rečem, da so interoperabilna vprašanja nekaj, kar bomo poudarili v prihodnjem posebnem poročilu glede ERTMS. Glede evropskega financiranja treh ali petih državah članicah, ki smo jih obiskali za časa revizije, vidimo, da smo več sredstv namenili za ceste, kot pa za železnice med leti 2017-2014. Zlasti, ko gre za kohezijske sklade in EREDOF. In še to, ko smo to namenili železniških infrastrukturah, smo v vseh petih državah, ki smo jih obiskali, videli, da se to ni osredotočilo na reševanje potreb v železniškem sektorju, ampak je šlo bolj za potniški promet ali mešane proge, bolj kot pa za prevoz tovora. Potem še nekaj. To vpliva tudi na vzdržnost železniškega omrežja, infrastrukture Evropske unije. Potniški promet je omejen, več je prevoza tovora, kar pa pomeni tudi omejitve hitrosti. To vpliva tudi na delovanje preostalih železniških omrežij, zlasti če upoštevamo količino prevoženega blaga. Gospe in gospodje, na podlagi vseh teh izsledkov je Evropsko računsko sodišče sklenilo, da Evropska unija ni bila učinkovita pri krepitvi železniškega tvornega prometa. V zadnjih 15 letih se nismo mogli učinkovito odzvati na konkurenčnost, ki jo imamo pri cestnem prometu delovanje tega prometa v Evropski uniji nasplošno dosledno ni dobro, zlasti, ko gre za porazdelitev med različnimi moralnimi prevozi. Čeprav je nekaterim državam uspelo izboljšati delovanje, če strateške in regulativno sledke to poročilo ne bomo upoštevali, potem ne bomo rešili vseh težav, ki smo jih gotovili pri železniškem tovornem prometu. Na podlagi teh izsledkov morajo države delovati, zato da bi izboljšale strateške in regulativne okvire, kjer imamo železniški prevoz tovora, zato da bi lahko uporabili evropska sredstva, ki smo volili. Prvo priporočilo. Komisija in države članice bi morali poskrbeti za to, da nacionalni regulativni organi lahko izvršujejo potrebna povlastila, ki jih imajo, da lahko delujo neodvisno, da lahko porabijo vire, zlasti za preprečevanje nelojalnih konkurenčnih praks. Drugo priporočilo, komisija in države članice morajo prilagoditi pravila za prilagajanje prometa potrebam železniškega sektora, recimo ko gre za časovnico, ali ko gre za dodelitev število kakovosti vozovnic, ki so na voljo. Komisija bi morala tudi začeti s harmonizacijo pravil in postopkov v koridorih po vsej Evropi. Tretje preporočilo. Komisija bi morala skupaj z državami članicami poenostaviti in poenotiti postopke za potrejevanje vozil in za izdajanje varnostnih potrdil za železniška podjetja. Tu naše poročilo omenja potrebo potem, da je treba hitro prilagajati četrti železniški svežen in vesel sem, ko vidim, da je to v mestnem času postalo realnost, to je tehnični stebr, ki ga imamo in zaupam, da bo tudi tržni stebr, to, kar ste obravnavali in zglasovali Julijo v tem odboru, kmalo sledil. Po tem tretjem priporočilu vidimo, da bi morala komisija skupaj z državami ceniti možnost, da bi progresivno poenostavili jezikovne zahteve za voznike lokomotiv. Četrto priporočilo. Komisija bi morala redno nadzorovati proces za to, da bi dosegli cilje iz Bele knjige 2011, da bi šli iz prevoza z cestne železnice, da bi si zastavili umestne cilje v prihodnih dokumentih skupaj z državami, bi morali oceniti, kako dobro delujejo upravitelji, prevozniki in drugi uporabniki, zato da bi spodbujali dobro kakovostne storitve. Peto priporočilo. Komisija bi morala skupaj z državami spodbujati iste konkurenčne pogoje med različnimi metodami prevoza in sicer s tem, da bi imeli dodatne regulativne druge ukrepe, da bi podprli železniški tovorni promet, ko je to potrebno. Šesto priporočilo. Komisija bi morala skupaj z državami članice dati na voljo potrebno evropsko financiranje za infrastrukture povezano z evropskimi prevoznimi cilji, tako da imeli vzdržni železniški tovorni promet. Tu pa bi se osredotočali na oska grla in na pomankljive vezi, zlasti ko gre za povezovanje z železnicami pristanišči preko meja. Komisija bi morala nadzorovati, koliko evropskih sredstev se pravzaprav ulaga v železniške tovorne projekte ali v projekte, ki so povezani s komponento železniškega prevoza. Sedmo priporočilo komisija in države mora izboljšati koordinacijo železniških naložb, zato da bi maksimizirali učinkovitost, da bi se izognili razvoju železniških mrež, ki se drobi. Treba ceniti vse projekte zmogljivosti, večanje, delovanje prevoza, tovora, vzdržnost. Sistematično potrebujemo tudi kvantitativne cilje, ki jih je treba vključevati izvanje projektov. In še zadnje, osmo priporočilo, države članice morajo poskrbiti za pravo vzdrževanje železniških mrež, zlasti, ko gre za koridorje komisija sicer lahko potrdi, da so države izvedle projekte, ko gre za infrastrukturo in poskrbele za potrebno strategijo. Gospe in gospodje, hvala, ker ste poslušali. Veselim se vaših komentarjev in vprašanj. Skupaj z ekipo sem pripravljen govoriti na vprašanje. Hvala lepa še enkrat eh, za eh, vaše potrpljenje, hvala lepa za predstavitev, hvala lepa tudi za vašo analizo. Z nami je še nekaj zainteresiranih poslancev, ki bodo gotovo imeli kakšen komentar, kakšno vprašanje. Vim van den Kamp, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Lepo se zahvaljujem gospodu Ladislavu Balku in njegovim sodelavcem z Evropskega računskega sodišča. Žal moram reči, da poročilo računskega sodišča potrjuje to, kar mi um, iz dneva v dan ugotavljamo tukaj. Politika vedno govori o modalnih prelomih, ko pa eh, je treba zadeve prevesti v prakso, potem je cestni eh, prometni sektor še vedno najpomembnejši. In nujno bi morali cestni prometni sektor eh, nekako eh, okrniti tako, da bi bil njegov odstotni delež nižji. Ali bi lahko povedali nekaj več o eh, pristojbinah, ki se nenehno zvišujejo iz razna raznih finančnih razlogov? in to potem ne okrepi zmogljivosti tovornega prometa. Drugič, kako pa je za digitalizacijo? Ali ste si pogledali digitalizacijo v prometnem sektorju? V prometnem sektorju je vedno več digitalizacije, ali to ne izboljšuje tovornega prometa. In potem moja tretja točka se nanaša na COP21. vedno več pogojev izhaja iz eh, kopa 21, zato da bi bil eh, tovorni promet bolj trajnosten. Ali ste se ukvarjali tudi z možnimi posledicami iz kop 21, potem čezmejni problemi, ki jih vsi poznamo, vendarle pa sem prepričan, da pri koridorjih TNT še vedno vlagamo v ceste in ne v železnice. In morda bi se morali o tem pogovoriti z Evropsko komisijo, da je treba zagotoviti ravnotežje med železnico in cesto. Torej tega ravnotežja še vedno ni. Potem pa še opremenitev s hrupom. Tudi to je, oziroma to je problem pri železniškem prometu. je to ena od omejitev, da nam ne uspe eh, ta modalna sprememba. Hvala lepa za vaše eh, poročila, ampak res eh, težko je, če si pogledamo časovnico. Ne vem, če nam bo uspelo to, da bi tovor obravnavali pred potniki. Mislim, da bi bilo to omejujoče. In lepo bi bilo, če bi uh, imeli potniki prednost pred kontejnerji in tovorom. Hvala lepa, gospod Bilbao. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sama bi se prisrčno zahvalila gospodu Balku za njegovo predstavitev. Zahvaljujem se njemu in njegovemu celotnemu timu. Torej, če sem čisto odkrita, Eh, moram povedati, da vedno slišimo iste stvari. In uh, potem se ta poročila ukvarjajo z železnicami in pa tudi s tehničnim stebrom. Bili smo poročevalci, naprimer na področju eh, tehnične interoperabilnosti in tako naprej. In vedno znova nam govorijo to, kar smo slišali tudi danes. Ni politične volje. Torej države članice eh, ne pokažejo nobene politične volje. Eh, eh, že leta 2013 smo pregledali prioritetne projekte v Evropski uniji in že takrat smo opozarjali na probleme, na prenasičenost cest, na oska grla. In lahko vam zagotovim, tri leta kasneje se ni spremenilo v nekaterih državah članicah prav nič. Meje so še vedno zaprte še vedno doživljamo prenasičenost. Zakaj? Ker v nekaterih državah članicah postavljajo druge prioritete. Verjetno mi na to vprašanje ne morete odgovoriti, ampak vendarle bom postavila to vprašanje. Kaj pa lahko potem sploh storimo? Kajti eh, eh izdelali smo že nakupe dokumentov in poročil, vemo, kakšen je položaj, ampak kaj naj zdaj storimo? In dokler ne bomo ničesar spremenili, bomo izgubljali na konkurenčnosti, tovornjaki še vedno onesnažujejo okolje. In mi nadaljujemo tako eh, kot vedno, eh, sprejemamo dokumente, kako bi znižali izpuste eh, CO2. -ja. Podjetje bi nam morala pomagati, ampak vedno znova jih kaznujemo z davki na izpuste in tako naprej. In eh, čez 15 let bomo srce še vedno doživljali prevelike izpuste in to je eh, res eh, čisto v nasprotju s našimi željami. To je zanimivo poročilo, ampak res, kaj lahko zdaj storimo? Potem tukaj um, opozarjate na številne države v poročilu. Torej, kar se tiče železnice, se, so se določene stvari izboljšale, ste rekli, eh, ko smo si pogledali številke. Ampak ali se je v notranjem pometu držav članic kaj izboljšalo? in ali smo se dovolj prizadevali za čezmejni tovorni železniški proces. Torej, kje je prišlo do izboljšav v lastnih državah ali pa v odnosu do drugih držav, eh, s katerimi si delijo eh, čezmejni eh, vidik. Torej, to je pomembna podrobnost. In poglejmo si, kaj se je v resnici zgodilo. Tu v Bruslju poskušamo doseči napredke, Evropska unija se poskuša odzvati na težave posamečnih držav članic, ampak kaj pa države, kaj pa vlade 28 držav članic? No, te poskušajo vedno najti mehanizme, da bi zaščitile lastni trg. In iz izkušenj vem, da vedno znova doživljamo to. In zato se sprašujem, kaj je še v naših rokah. Izrekli ste sicer svoja priporočila, ampak jaz bi temu dodala, kaj bomo storili sedaj, potem, ko smo prejeli te, ta priporočila. Ali je predvideno še kaj, ali bodo stekla pogajanja z državami članicami morda, če lahko karkoli storimo, torej dejala bi, da se moramo odzvati na to. Ker je sicer ne vem, zakaj je dobra evropska politika, ampak eh, to ni na inštitucijah Evropske unije. Države članice ne ukrepajo. Imate kakšno zamisel, imate načrt? Hvala. Hvala lepa. Tudi sam bi rad nekaj pripomnil, potem pa vam bomo dali besedo za odgovore. Mislim, da obstaja politična volja, ampak eh, v napačno smer in to že leta in desetletja. Torej, vse politične skupine v parlamentu se eh, strinjamo, da eh, obstajajo veliko neke napake in to tudi zapišemo v poročilih, kar se tiče čezmene povezave, kar se tiče prenosa prometa na eh, železnice. Ampak um, razlog je ta, da imamo takšne pravne okvire v Evropi, da uh, vsak dan, vsako sekundo se krepi politična volja v smislu cest, cest, cest. In vsako uro in vsak dan uh, doživljamo to nepošteno neravnotežje in tega se nihče ne loti. Izdelali smo analize. Denar iz strukturnih skladov gre do 60 odstotkov v ceste in v višini 20 odstotkov v železnice. In v parlamentu smo imeli večino za to, da bi najmanj 40 odstotkov uložili v železnice. Svet je bil proti. Ampak komisija Potem še naprej vlaga denar v ceste. Sklad EFSI 25 odstotkov gre v železnice. Torej, s tem skladom EFSI eh, je tako, da železnice nimajo nobenih možnosti. Potem imamo tukaj, eh, ste omenili pristojbine in pa Švico. Na, na, v Švici imajo najvišje cestne, cestne pristojbine. In, Eh, S tem denarjem financirajo eh, potem elektrifikacijo železniških prog in sicer v višini 100 odstotkov. Mi pa smo že pred stotimi leti dajali, da bomo uh, železniške proge elektrificirali, pa se, tega, pa se to ni zgodilo. Potem pri čezmejnih projektih smo rekli, dobro, od Eh, meje do naslednjega vozlišča bi morala Evropska komisija zadeve eh, financirati do 25 odstotkov iz strukturnih skladov, ampak Evropska komisija tega ni zagotovila. Ampak države članice imajo vidik, ki je bolj usmerjen vase, ne toliko v meje, ampak Evropska komisija bi morala zastopati ev, eh, mejni vidik, evropski vidik in morala bi okrepiti privlačnost evropske dodatne vrednosti. Nek nemški minister mi je dejal, da, da ga ne zanima toliko povezava z Francijo ali Nemč, Nizozemsko ali čem podobnim, ampak če dobi evropska sredstva, potem bo to zagotovil. Vsaka lokomotiva mora plačevati pristojbine, kajti ceste so v pristojnosti držav članic. Torej, Eh, sedaj je tako, da je zgolj en odstotek cest um, obdavčen oziroma je treba plačevati pristojbine za te ceste, kar pa se tice, tiče železnic, uh, moramo eh, za ne plačevati, uh, za 100 odstotkov uh, uh, železniškega omrežja moramo plačevati pristojbine. Torej, kako bo šlo to naprej, tudi sami se zastavljamo to vprašanje. In danes je z nami gospod Balk, ki nam lahko kaj o tem pove. Vsi smo odgovorni za to in mi izvajamo pritisk za čezmejne projekte. Kajte, dejstvo je, da ne bomo dosegli nobenih podnebnih uh, uh, ciljev, če bo uh, eh, 75 odstotkov uh, tovornega prometa teklo po cestah. V ZDA ta odstotek znaša 40 odstotkov. Torej, oni so vzor za Evropsko unijo in večje blamaže si, Afri si Evropa sploh ne more predstavljati. In sedaj. Gospod Reuters, predstavnik Evropske komisije, saj se poznamo, ampak zanima me, kako boste pomagali e, Evropskemu e, računskemu sodiču, da bo naslednje poročilo izpadlo boljše. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod e, Balko. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost za odgovor. Torej, strinjam se sa splošnim mnenjem računskega sodišča da je položaj glede tovornega železniškega prometa nezadovoljiv. In Evropska komisija je seveda računskemu sodišču um, dala informacije, ki so prispevale k temu poročilu. Gospod predsedujoče priporočila, eh, sodišča prihajajo v pravem trenutku, kajti podpirajo prizadevanje Evropske komisije, da bi oživili železnico in imamo celo vrsto ukrepov, ki tečejo trdno delamo na ovrednotenju uredbe o železniških eh, koridorjih. Razmišljamo o ukrepitvi te zakonodaje, hkrati pa spremljamo tudi proces, ki ga je sprožilo nizozemsko predsedstvo, ko gre za cestne segmente. In želimo doseči napredek zdaj in ne čakamo možne revizije uredbe o koridorjih v prihodnosti. Uh, In sedaj se odzivam tudi na eh, komentarje eh, obih eh, poslancev in pa na vaše komentarje. Rad bi poudaril prizadevanja, o katerih ste razpravljali tudi danes v parlamentu o četrtem železniškem svežnju. Tukaj gre za tržne stebre, ki bi morali prenesti sedaj uspeh. In upam, da bodo vsa ta skupna prizadevanja privedla do tega, da bomo imeli močnejši železniški tovorni promet. Na kratko bi se rad odzval na nekatere vaših točk. Omenili ste dejstvo, da CEF preveč eh, vlaga v ceste. Eh, CEF zgolj v, eh, v višini 4 odstotkov v naša v, vlaga v ceste. Vse ostalo pa gre v okolju prijazne železniške um, prioritete, pa tudi v um, c, vodne poti. Uh, iz EFSI-a, kar se tiče EFSI-a, potem je tako, da se e, financiranje za ceste in železnice deli na 50-50 odstotkov, potem pa še kar se tiče čezmejnih projektov. Seveda, v parlamentu smo razpravljali o stopni sofinanciranja, ko smo sprejeli uredbo o CEF-u. In takrat smo se dogovorili za 40 e, odstotkov in pa za 84 odstotkov za kohizijske države. Jaz bi rad dvignil ta odstotek na 85 odstotkov, zato da bi ukrepili pripravljenost držav članic. In komisija bi rada podprla čezmejne projekte. Torej, mislim, da si vsi želimo dinamičen železniški tovorni promet v Evropi. In v skladu s četrtim železniškim svežnjem eh, smo uvedli številne ukrepe in zato smo pripričani, da bodo oziroma da so priporočila računskega sodišča prišla v pravem trenutku in da bodo tudi prinesli nekaj dobrega. Hvala lepa. Sedaj pa lahko uh, gospod um, eh, Balk uh, eh, odgovorite na vprašanja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prav imate, gospod Van de Kamp in prav imate, gospa Bilbao. Tudi vi, gospod Kramer. razumem vaš, vas poslance, kajti vi ste zakonodajno telo in vaša odgovornost je zelo pomembna. Povpraša, povpraštali ste po um, pristojbinah, po digitalizaciji, po čezmejnih vprašanjih. Torej, komisija bi morala odgovoriti na ta vprašanja. Kakšno je mnenje komisije v zvezi s tem? Rad bi vas spomnil na sledeče. Evropska komisija bo imela priložnost, da zauzame svoje stališče eh, tekom postopkov in vsakič, ko izdelamo eh, revizijo oziroma pregled, prejmemo predlo, odgovore komisije. komisije. Komisija se je strinjala za vsemi našimi priporočili. Komisija se je strinjala za, osm, za vsemi osmimi priporočili. To pomeni, da se strinjamo, torej, kaj bi morali storiti. Spoznati bi morali, da zagotavljamo ta nadzor. In ta nadzor je del našega letnega poročila. Letno poročilo je orodje za eh, postopek razrešnice za Evropski parlament. Torej, ko Evropski parlament podeljuje eh, razrešnico komisiji. Zato smo dali uh, v roke parlamentu to orodje. prosil bi člane svojega tema, da podajo nekaj konkretnih eh, pripomb. Gospod Urbanič. Hvala lepa. Kratek bom, da polni bom gospoda eh, Balka. Eh, Pristojbine za dostop. Torej, eh, v poročilu smo navedli eh, primer Švice, pa tudi Avstrije. Dajali smo, da je ena stvar ta, da določimo eh, pristojbine za dostop, ampak so še drugi primeri, kako spodbuditi železniški tovorni promet in še nekaj. V zvezi s tem, kaj lahko storimo? Seveda, podali smo priporočila komisiji in pa državam članicam in računsko sodišče izvaja tudi spremljanje izvajanja priporočil. In sicer v dveh do treh letih. Torej komisija je sprejela vsa ta priporočila in računsko sodišče bo spremljalo izvajanje teh priporočil in bo to vključilo v naslednje poročilo. Hvala lepa. S tem smo zaključili za to točko dnevnega reda. Vidim, da se strinjamo. Razmisliti moramo samo o tem, eh, kako bi ravnali v prihodnje. Torej, besede so dobre, želimo pa se dejstev. Lahko potrdim samo to, da je Evropska komisija po desetletnem pritisku vendarle eh, eh, dosegla nek napredek, kar se tiče čezmejnih vidikov. Komunikacija z Evropsko komisijo je tudi dobra in upam, da se bodo besede prevedle v dejstva in da bo naslednje poročilo boljše. Presrčno se vam zahvaljujem, da ste prišli k nam in da ste bili tako eh, potrpežljivi. Ampak eh, nekoliko ste eh, slišali tudi naše vsebinske razprave o četrtem železniškem svežnju. Hvala lepa tudi tolmačem. Nekoliko smo podaljšali ta sestanek. 5. decembra 2016 ob 15. uri bo potekala naslednja seja našega odbora. Vsem lepa hvala in vsem želim lep, lep dan.